obvestilu v skladu z členom 216 odstavkom 4 vas obveščam, da nisem eh, dobila nobene zahteve glede spremembe eh, zapisnega oziroma spremembe, eh, ki je bila napovedana včeraj ob 12. Eh, ta je torej sprejeta. Sedaj pa prehajamo k eh, glasovanju. Najprej